poročevalke in poročevalce v senci in vse odbore, pa tudi z danskim predsedstvom in s komisijo in sem se zahvaljujem za to. Hvala, kolegica. S tem je razprava o tej točki dnevnega reda končana. O tej točki bomo jutri glasovali ob 12. Hvala vsem, da ste sodelovali na tej razpravi. Eh, hvala, da ste eh, se skušnjavi, da bi gledali raje nogometno tekmo, kot bili tukaj uspešno odprli. Hvala tudi tolmačem, ki so delali dlje, kakor je bilo predvideno. Hvala za njihovo pomoč. S tem smo zaključili.